Eh, sem dobil eh, dve prošnje za imenovanje v odboru in delegacijo, ki ju eh, želim tu predložiti zaradi tega, da imenovanje stopijo v veljavo že danes. Gospod Fronzulika je del, član delegacije za odnose z korejskim polotokom tokom in gospod Mihaj Turkan, član eh, odbora za notranji trg in zaščito potrošnikov in član delegacije za odnose z Kanado, eh, sta pač bila sedaj imenovana. Ali ima kdo kaj proti? Eh, potem je to sklenjeno.